colleagues. Kolegice in kolegi, dobrodošli na popodanskem delu sestanka. Prehajamo na točko številka 9, prvo elektronsko glasovanje. Gre za mnenje za sklenitev sporozuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov. Pripravljalec mnenja je Petrast Avštrevičius. Želite spregovoriti? Ne. Potem lahko kar nadaljujemo. Prehajamo na glasovanje. Elektronsko glasujemo. One vote left. One vote. Okay. No. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 57 za, 3 proti. Tako, sedaj pa točka 10. Gre za osnotek mnenja. Za sklenitev sporozuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja. poročevalec je spet Petras, želite sedaj spregovoriti? To je veliko razočaranje, ne? Tako da kar glasujemo. Elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, 10 proti. Tako, sedaj pa kar na točko 11 priporočilo visokemu predstavniku in svetu na podlagi člena 118 v pripravah na postopek pregleda za pogodbo o neširjenju jedrskega orožja 2020, nadzor jedrskega orožja in možnosti za jedrsko razoroževanje. Poročevalec je Sven Mikser želite spregovoriti, prosim. Hvala lepa, predsednik. Nisem tako skromen kot dober prijatelj Petras. Nekaj besed bi vseeno povedal. Letošnja pregledna konferenca je 50. obletnica uveljavitve prvotne pogodbe neširjenja jedrskega orožja. Mislim, da je to ključen okvir za jedrsko razoroževanje prav tako pa tudi za uporabo jedrske energije v civilne namene. Mislice tako, da se kar najbolj zmanjša možnost za širjenje jedrskega orožja. Mislim, da je v interesu Evropske unije, da bi letošnja pregledna konferenca bila uspešna. Ne samo zato, ker gre za 50-letnico, temveč tudi zato, ker če nam ne bi uspelo doseči dogovora, glede končnega dokumenta, bi to bil že drugi poraz zapored, ker pred petimi leti pregledna konferenca ni prinesla dogovora. In resnično bi se rad zahvalil kolegom, ki so bili zelo dejavni, potrpežljivi pri pripravi tega dokumenta. Predvsej predlogov sprememb sem dobil in mislim, da jih je veliko izboljšalo prvotno besedilo. Še prav posebno pa naj se zahvalim poročevalcem v senci, s katerimi smo sodelovali zelo konstruktivno. Uspeli smo pripraviti kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb, deset. Upam, da jih boste podprli pa tudi potem kasneje na plenarnem zasedanju. Hvala lepa, Sven Mikser. Še kdo? Ne. Potem lahko sedaj začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani sprejeto. 49 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 50 za, proti, vzdržani, preverjamo, 50, glasujemo. It's closed. Konec glasovanja. sprejeto. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. 53 za, proti, vzdržani, preverjamo. 53 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 54 za, proti, vzdržani. Preverjamo. 54, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 55 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 56 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto, s veliko večino. 57 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 za, proti, vzdržani. Preverjamo 66, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 67 za, proti, vzdržani. Preverjamo 67, glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, sprejeto. 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, sprejeto. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, prav, preverjamo 71, glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino zavrnjeno. 72 za, proti, vzdržani sprejeto. 73 je brezpredmeten, 74, ne 71 ni bil sprejet, 74 sedaj, za, proti, vzdržani, sprejeto. 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 78 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 79 za, proti vzdržani zavrnjeno. 80 za, proti vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti vzdržani zavrnjeno. 82 za, proti vzdržani sprejeto. 83 za, proti vzdržani sprejeto. 84 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo, 84 glasujemo. Konec. Sprejeto. 85 za, proti vzdržani zavrnjeno. 86 je bil umaknjen, 87 za, proti vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 87, glasujemo. Now it's closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za proti, vzdržani. Preverjamo, 91, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 89 za, proti, vzdržani, sprejeto. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 93 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 95 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 96 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejeto. 100 za, proti, vzdržani, preverjamo, 100, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 101, gospod Danžo, za, proti, vzdržani, sprejeto. 102, za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 5 za, proti, vzdržani sprejeto. 111 za, proti, vzdržani sprejeto. 112 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 113 za, proti, vzdržani Pripičan sem, skoraj da pripičan sem, da je bilo zavrnjeno, ampak preverjamo. 113 za, proti, vzdržani sprejeto. Arnaud Danjean. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 114 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 115, tega nismo prevzeli, 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 117 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Zdaj pa vodne izjave. 6 za, proti vzdržani sprejeto. 7 za, proti vzdržani. Preverjamo. 7 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 8 za, proti vzdržani sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 je brezpredmeten. 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17, 16, preverjamo, glasujemo. Mislim, da je bilo zelo jasno, ampak vseeno. Ja, zavrnjeno. 17 za, proti vzdržani. Preverjamo. 17, glasujemo. Konec glasovanja. Z veliko večino sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. 20 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 20. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 22 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 23 z, to je prevzel Petras za, proti, vzdržani zavrnjeno, vzdržani, sprejeto 24 za, proti vzdržani, zavrnjeno 25 za, proti vzdržani, sprejeto 26 za, proti vzdržani, zavrnjeno 27 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto kompromis 8 za, proti vzdržani, sprejeto. 33 za, proti, vzdržani sprejeto. 34 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 35 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 37. Prehajamo na 37. Imamo ustni predlog spremembe. Prosim, da želimo spremeniti intentional v unintentional. Medtem ko se možnost napak ali nenamerne uporabe jedrskega orožja, samo prvi del to zadeva, ker tu imamo dva dela. Torej, ti dve črki spremenita pomen. Hm, rahlo. Se vsi strinjate s tem? Torej, 37 prvi del za, proti, vzdržani, preverjamo. 37 prvi del, glasujemo. Konec zavrnjeno. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. 39 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 40 za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani, preverjamo. Glasujemo. Dva še manjkata. Želite glasovati? Prav. Konec. Sprejeto. Velika večina. 44, Arno Danžo, za, proti, vzdržani, preverjamo. Konec. zavrnjeno z rahlo večino. Tesno večino, sedaj pa predlog spremembe ena za proti vzdržani zavrnjeno, dve za proti vzdržani sprejeto, tri za proti vzdržani sprejeto, ustni predlog spremembe dve za proti vzdržani sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pet za, proti, vzdržani, sprejeto. In sedaj še elektronsko glasovanje o osnutku poročila, kot je bilo spremenjeno. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 61 za, en glas proti. Čestitke, Sven Mikser. Očitno dobro pripravljeno poročilo. Tako. Čez pet minut nadaljujemo, sedaj je konec glasovanja, ko bomo pozdravili našega gosta, Žuava Vale de Almeida.